Was hat er gesagt? Liebe Kolleginnen und Kollegen. Drei Kolleginnen und Kollegen. Ponovno začenjamo z našim zasedanjem. Dobili ste tudi zapisnik včerajšnje seje. Imate mogoče kakšne pripombe glede zapisnika? Ne. Potem je zapisnik eh, sprejet in potrjen. Sledo z dnevni redom sledijo izjave sveta in komisije glede razmer na Bližnjem shodu in v Gazi. Posebno veselje mi je, da lahko med nami pozdravim predsednika sveta, gospoda Schwarzenberga, zunanega ministra Republike Češke, ki eh, bo še danes odpotoval v Južno Afriko. Prejšnja predsedstva so to uredila ponovadi tako, da so poslejala na mestnika, zato nas še posebej veseli, da ste se, gospod Švarcberg, vendarle odeležili naše seje. Prav tako se veselimo, da je kot skoraj vedno pri, tukaj tudi pristojna komisarka, gospa Benita Waldner, Ferrero Waldner, ki se zelo dobro spozna na situacijo, ki je večkrat obiskala tudi regijo, tudi vam prisrčno dobrodošljico. Kolegice in kolegi, ni nas veliko v dvorani, ampak tisti, ki smo tukaj, smo posebej angažirani.